države je bil položaj Kolumbije v regiji precej poseben. Bili smo skoraj na tem, da bi začeli vojno z Venezuelo. Zelo zapletene odnose smo imeli z Ekvadorjem in bili smo na seznamu kršilcev, kršiteljev človekovih pravic na uh, medameriškem sodišču, pa tudi pri Združenih narodih v Ženevi. Poleg tega so za nas določali vizumsko obveznost tudi v nekaterih uh, eh, srednje ameriških in karibskih državah. Tukaj v Evropskem parlamentu je bilo precej um, zaviranja za sprejem sporazuma o prostotrgovinskem sodelovanju. Mi smo si zadali nalogo, da bomo to situacijo spremenili, torej situacijo naše države navzven in navznotr. Odločili smo se, da bomo okrepili naše gospodarstvo s konkretnimi politikami, In zadali smo si, da bomo razrešili, našli rešitev za 50 let obroženega vojskovanja, 50 let vojne. In začeli smo z resnim, strogim in dostojanstvenim pogajalskim procesom z organizacijo FARC. Kar se tiče gospodarstva, smo v parlamentu, torej v kongresu, skušali doseči odobritev ukrepov, potem ko smo ugotovili, da bomo lahko dosegli primerno raven upravljanja in sicer to tako, da smo lastne nasprotnike povabili na volitvah, da se pridružijo vladi. Skušali smo tako zagotoviti širšo, širše vladanje znotraj kongresa in na ustavni in zakoniti način doseči to, da bi lahko okrepili svoje gospodarstvo. Pri tem smo dosegli zelo pozitivne rezultate. Tako da danes lahko rečemo, da je Kolumbija tista južna ameriška država, v kateri je stopnja rasti najvišja v celotni regiji, v kateri je stopnja inflacije najnižja v primerjavi z drugimi državami v regiji, da je to država, v kateri se ustvarja največ delovnih mest. Že 50 mesecev za povrstjo se stopnja brezposelnosti iz meseca v mesec znižuje. In govorim o formalnih zaposlitvah, ne o neformalnih zaposlitvah. Ta gospodarska rast je bila zelo zdrava in učinkovita tudi v svojem socialnem vidiku, kar je bila moja prednostna naloga. Nam je uspelo v teh štirih letih zmanjšati revščino v Kolumbiji za skoraj deset odstotnih točk. Dosegli smo rekordno raven. Še nobena južna ameriška država ni uspela samo v štirih letih zmanjšati revščino za tako visok odstotek. Isto velja tudi za skrajno revščino kar je eh, eden mojih glavnih izzivov in predlogov, da se izkorenini skrajna revščina iz naše države. In poleg tega smo uspeli premostiti ta velik razkol, saj smo pri neenakosti med, med eh, bogatimi in revnimi zaostajali samo še za Haitijem. Danes pa nam je ta razkol uspelo zmanjšati in smo zdaj nekje na sredini med južnoameriškimi državami. Zavedamo pa se, da bomo morali še zelo veliko tu postoriti. Še vedno je 30 odstotkov kolumbicev eh, uh, revnih. Eh, še vedno je uh, razkorak med bogatimi in revnimi in med različnimi regijami v državi prevelik. Torej, pred nami je še dolga pot. Vsekakor pa smo zastavili glavne korake za to, da lahko nadaljujemo po tej poti. In zastavili potencial, ki ga imamo, zato da po 50 letih sporov in vojne dosežemo mir. Ta vojna je zahtevala preveč prelite krvi, preveč bolečine. Danes štejemo več kot 6 milijonov žrtev uh, in Sprejeli smo tudi zakon za pomoč in podporo žrtvam, zato da bomo lahko zacelili brazgotino, ki jo je povzročila ta vojna. Danes smo že izplačali očkodnino več kot 470 tisočim žrtvam, jih je pa še vedno okrog 6 milijonov oseb, ki so razseljene ali ki so kakorkoli utrpele uh, to vojno. Postopek, ta proces smo si torej zastavili na tak način, vedeli smo, da bomo trčili ob ovire. Uh, in ob tem sem se naučil, da je doseči mir veliko težje kot vojskovati se. Ampak uh, mi smo se vseeno zauzeli za to in uh, resno delamo na tem, zato ker je čas za vojno in je tudi čas za mir. In v teh pogojih je zdaj Kolumbija bila pripravljena, da se loti hoje po poti, na kateri bo uspešna v tem smislu. Tako da smo začeli najprej prvič z um, tajnim postopkom pogajanja s Farkom, zato da bi se lahko dogovorili o neki agendi, o nekem koledarju znotraj katerega bi se lahko dogovorili o posameznih točkah te agende in lahko razglasili konec konflikta. Ta prva tajna etapa se je končala uspešno. Uspeli smo se dogovoriti o petih točkah In pred dvema letoma smo v Oslu celemu svetu razglasili, da začenjamo pogajanja o teh konkretnih petih točkah. Že smo se, do sedaj smo se uspeli dogovoriti o treh izmed teh petih točk. Prva zadeva razvoj podeželja. V ta namen smo sprejeli celo vrsto ukrepov za to, da bi kolumbijsko podeželje dali v roke kolumbijskim kmetom in tako zagotovili razvoj podeželja. Tej točki smo posvetili največjo pozornost, zato ker je tukaj največ zaostanka revščine in konfliktov prav na podeželju. Na to druga točka, kjer smo se uspeli dogovoriti, to drugo točko smo poimenovali um, politična participacija. Predvsem smo se tukaj dogovorili o okrepitvi in poglobitvi naše demokracije. Dogovorili smo se o tem, da bodo določena območja države, ki so bila v konfliktu, bolje eh, predstavljena, torej da bodo območja, ki niso imela dovolj predstavnikov v kongresu, v parlamentu, dobila več jamstev za politično predstavništvo in to z namenom, da bi naša demokracija delovala bolje. To je gotovo stalna naloga za vsako demokracijo. Dogovorili smo se tudi o eni bistveni točki, na kateri sem ustrajal že od samega začetka. Že od začetka sem ustrajal, da se jo vključi v agendo. To ta točka pa zadeva trgovanje z mamili. Z gverilo Farka smo se uspeli dogovoriti za skupno delo na tem področju in sicer, da bomo uh, ob koncu konflikta vsa nezakonito posejana področja uh, spremenili in da bodo to zakonito obdelana področja, ter da bomo na ta način prišli postopoma do izkoreninjenja trgovanja z drogo na našem ozemlju. To ima zelo velike posledice ne samo za Kolumbijo, ki je več kot 30-35 let uh, trpela zaradi uh, te velike nadloge. Ampak gre za nekaj, kar bo pomenilo bistveno spremembo za celotno regijo. Ta relativen uspeh, ki smo ga dosegli, tako da smo uspeli že zmanjšati trgovanje z mamili v Kolumbiji in da, tako da smo se borili proti največjim kartelom eh, trgovcev z mamili, je povzročilo seveda nesrečo pri naših sosedih. Naš uspeh eh, je povzročil to, kar pravijo efekt um, bombe, ki eksplodira v vodi. Torej, ko se ti stopiš na, uh, v vodo na eni strani, se ta dvigne na drugi strani. Torej, to, da se je pri nas nekaj zmanjšalo trgovanje z drogo, je povzročilo porast trgovanja v sosednjih državah kolumbija je namreč bila največji dobavitelj kokaina za celoten svet in gverilje farka ki danes ščitijo um, gojenje koke kar preprečuje da bi um, naši policaji in drugi predstavniki oblasti um, lahko prišli na ta območja. E, ta območja, obdelana pod, območja, na katerih se goji e, koka, so Eh, obdali z minami, zaradi česar so predstavniki, številni predstavniki oblasti tam izgubili življenja eh, ali pa ostali doživljensko iznakaženi. Tako da eh, naše sodelovanje je temeljilo na tem, da bi te nezakonite kulture nadomestili z zakonitimi. Pred nami sta še dve točki, kjer se moramo dogovoriti. In sicer ena točka je uh, sodstvo, torej sodstvo in prehodno obdobje sodstva, ki bo usmerjeno na žrtve. To sem postavil v središče mojega delovanja. Tega nismo videli še v nobenem mirovnem procesu. In zakaj sem to ustrajal? Uh, na tem ustrajal. Zato, ker če žrtvam ne bomo zagotovili eh, njihovih pravic in njihove zaščite, potem eh, mir, ki ga bomo dosegli, premirje, ki ga bomo dosegli, ne bo trajno. In zato jaz to poimenujem eh, tranzicijsko sodstvo. Pravica žrtev, pravica do resnice, do sodstva, do do sodnega varstva, do uh, zaščite in do tega, da se to ne bo ponovilo, so pravice, ki uh, jih bo treba spoštovati v vsaki končni rešitvi um, konflikta, ki ga še rešujemo. In zaradi tega smo se lotili tveganega koraka, kakršnega še ni bilo. In sicer smo same žrtve pozvali, da se vključijo v, eh, in pridružijo pojgajalskim stranem, ki vodijo pogajanja v eh, Havani. Zakaj? Zato, ker nam prav žrtve le lahko na najboljši način povedo, na kakšen način je treba spoštovati njihove pravice. To je zelo zanimivo, saj smo prva država, ki eh, rešuje oboroženi spor pod okriljem rimske pogodbe. Zato se na vsako dejanje, ki ga uresničimo, gleda z veliko pozornostjo se strani mednarodne skupnosti. Torej, uresničevanje pravic žrtev je zato, da bistvenega pomena. To je postalo um, središče rešitve tega problema. Nekateri menijo, da se pogajamo o pravicah žrtev. Ne, o pravicah žrtev se ne da pogajati. Mi želimo, mi poslušamo žrtve, zato da laže razumemo, kako naj njihove pravice vključimo v razrešitev spora. Uh, In še peta točka, o kateri se moramo še pogajati, pa je točka, ki se imenuje DDR, demobilizacija, drugi D je za razož, razorožitev in um, prehod iz uh, oboroženega delovanja v uh, državljansko civilno življenje. Uh, Če nam bo uspelo v pogajanjih tudi pri teh zadnjih dveh točkah, bomo dejansko končali z državljansko vojno v Kolumbiji. S tem bomo odgovorili na pričakovanja mednarodne skupnosti, na pričakovanja kolumbijskih državljanov, na eh, določbe naše ustave in tudi na. Eh, vključevanje Farka v to tako imenovano tranzicijsko uh, sodstvo. Ampak pri tem potrebujemo tudi politično oporo in zato govorimo z ostalimi v svetu. To politično podporo, ki nam bo omogočila, da bomo pri teh pogajanjih dosegli trajni in uh, vzdržen mir. Vprašali so me tudi, kaj pa se bo zgodilo s tisto drugo skupino, ki je bila eh, 50 eh, let vključena v oboroženi spor in sicer gre za nacionalno vojsko oziroma vojsko nacionalne osvoboditve dobesedno. Na to podajam naslednji odgovor trenutno smo še v fazi tajnega pogajanja. Torej, ta etapa je podobna tisti tajni fazi pogajanj, ki smo jo vodili s Farkom in zato ne morem v tem trenutku kaj več o tem povedati v zvezi z ELN, torej z vojsko nacionalne eh, osvoboditve. Z, povedal bom le naslednje. Če nam bo uspelo povezati pogajanja z obema skupinama, bomo gotovo to uspešno izpeljali, vendar pa moramo napredovati postopoma, korak za korakom. Za konec bi želel povedati samo še naslednje. Mir v Kolumbiji bi bil za Kolumbijo nekaj izjemnega. Učinki tega konflikta v Kolumbiji so bili res um, rušilni. Če bi nam uspelo ta konflikt rešiti dovolj hitro, ali si lahko sploh predstavljate, kaj bi to pomenilo za Kolumbijo? Kakšna bi bila Kolumbija, če tega spora ne bi bilo? Računamo, da bi sama gospodarska rast lahko dosegala stalna dva odstotka, če bi v državi vladal mir. Računa se tudi, da bi gospodarska rast eh, lahko presegla za 4 odstotke trenutno gospodarsko rast. In ne samo to. To trpljenje, pri, ki ga je občutilo, eh, občutila večina kolumbijcev, ki so se morali izseliti iz uh, svojih krajev. Um, stroški uh, in posledice tega uh, na zdravju, telesnem in, in psihičnem zdravju ljudi so bili neznanski. In zdaj, prvič opažam, da se tudi pri nasprotniku kaže volja za dosego tega cilja. FARC je eh, razumno in resno eh, sprejela ta cilj in ta pogajanja, v katerih sodelujejo resno in razumno. In zato sem optimističen. Eh, Z optimizmom pričakujem, da bomo prišli do dogovora, če bomo nadaljevali po poti, ki smo si, ki smo si jo zaenkrat zastavili. Pri tem pa seveda potrebujemo tudi podporo mednarodne skupnosti. To je eden izmed pogojev, ki eh, ga prej um, nismo izpolnjevali, zdaj pa je izpolnjen. V tako pomembnem procesu uh, Eh, je nemogoče ne računati na podporo mednarodne skupnosti. Pa še nekaj za konec. Eh, dividende oziroma posledice miru bodo zelo pozitivne tudi za Evropo in ne samo zaradi učinka, ki bi ga naprimer to pomenilo glede ponudbe kokaina v evropskih mestih, v katerih se nažalost uporaba um, tudi viša. To bi imelo pozitivne posledice tudi na okoljskem področju. Kolumbija je ena najbogatejših držav, kar se tiče biološke raznovrstnosti na kvadratni kilometr. V Kolumbiji je še prisoten deževni gost, torej pragost, z izredno visoko stopnjo biološke raznovrstnosti. Imamo um, en, smo država z najbogatejšimi vodnimi viri, kar je žal povzročilo tudi razrast nezakonitega rudarstva in um, izčrpavanja, kar ima tudi okoljske posledice. In zaradi vsega tega posreduje, eh, potrebujemo mir. Potrebujemo mir, ki bo pomemben za samo Kolumbijo in tudi za cel svet. Mir nam bo pomagal pri zajezitvi krčenja gozdov v naši državi. Mir nam bo tudi pomagal pri dosegi cilja nič izpustov eh, toplogrednih plinov do eh, leta 2020. Ta cilj bi želeli doseči v bistvu še prej. In eh, ta mirovni proces, s katerim želimo končati še edini oboroženi spor, ki smo mu priča na severni polobli, polobli je mirovni proces, v katerem Eh, pričakujemo podporo tudi se strani Evropske unije. Eh, do zdaj smo podporo že čutili in zato nimam na voljo dovolj besed, da izrazim svojo hvaležnost, ampak to podporo potrebujemo tudi v tej končni fazi. Ta podpora je tista, ki nam daje. Uh, dodatno legitimnost pri sprejemanju zadnjih odločitev, ki bodo prispevale k končanju te absurdne vojne med eh, različnimi generacijami v naši državi. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to bil poziv, ki bo naletel na odprta ušesa, to prireditev organiziramo skupaj z delegacijo za odnose z državami Anske skupnosti in zaradi tega tu pozdravljam eh, zlasti Luisa de Grandesa Pasquala, predsednika in eh, mu dajem besedo kot prvemu. Gracias, señor presidente. Señor... Hvala, gospod predsednik, gospod predsednik Kolumbijske republike, gospod veleposlanik, pozdravljeni tudi vi. Zame je eh, velika čast, ne le osebna, ampak eh, to je tudi čast za naš odbor in zame kot predsednika delegacije za Ansko skupnost. Eh, velika čast je to, da ste danes med nami. Zato Ne bom zdaj ponavljal vidikov, ki jih bo, se jih bodo gotovo dotaknili vsi drugi, ki bodo spregovorili v tej razpravi in ki so gotovo pomembni. Želel pa bi poudariti, da so vsi ti vidiki, vidiki, ki opredeljujejo Santosovo Kolumbijo. In v tem smislu, po mojem mnenju, moramo poudariti, eh, tudi pomen delovanja našega parlamenta pri vizumskem vprašanju za Kolumbijo. Glede tega dobro veste, gospod predsednik, da je Evropska komisija sprejela poročilo, v katerem je uh, ocenila izpolnjevanje vseh pogojev za odpravo vizumov za Kolumbijo. Uh, Eh, ti pogoji vključujejo človekove pravice, vključujejo gospodarsko stanje, vključujejo spoštovanje državljanov in državljanskih pravic. Zakaj poudarjam ulogo našega parlamenta? Zato, ker smo mi eh, spodbudili ta hiter proces, eh, ki je pripeljal do razprave v odboru, najprej v parlamentu, na to v svetu in tako pričakujemo, da se se bo že v drugem um, četrtletju leta 2015 doseglo dokončen dogovor uh, na tem področju. Um, mi vemo, da je vizumsko vprašanje za Kolumbijo izrednega pomemba, pomena, ravno tako je bilo izredno pomembno tudi za Peru, kjer smo dogovor že dosegli. Uh, Eh, vsekakor je to povezano z enim od teh vidikov, ki jih jaz imenujem, da so značilni za Santosovo Kolumbijo. Gospodarski razvoj, eh, sodelovanje s mednarodno, z mednarodno skupnostjo in um, nova, nov razred poslovnežev in uh, ljudi, uh, ki omogočajo razrast gospodarstva. Kolumbija je zaradi tega postala zdaj varnejša država, eh, je država, ki zagotavlja tudi pravno varstvo za eh, poslovanje eh, v mednarodnem okolju. Poleg tega je pomembna tudi kakovost demokracije in spoštovanje Eh, pravne države in človekovih pravic. V vaši državi ni več eh, nekaznovanja. To je izredno pomembno poudariti. Eh, zdaj vaša država predvideva sodni postopek, proces in vse to, kar obstaja v vseh drugih državah, ki spoštujejo te vrednote. Pa še nekaj, če se bi se želel dotakniti, Povedali ste, da v vašem mirovnem procesu uh, ustrajate tudi na tem, da se nezakoniti posevki zamenjajo, nadomestijo za zakonitimi, da je to bistvena točka pri doseganju miru v vaši državi. Sam menim, da je to dejansko zgleden primer, gospod predsednik, ki mora uh, služiti kot zgled, kot referenca za vse ostale. To je zgled za rast, za. Uh, Eh, dialog za boj za spoštovanje človekovih pravic, za boj za spoštovanje pravne in socialne države. In zato mi dovolite, da je po mojem mnenju to res referenčni model, ki bi ga želel videti tudi drugot. Hvala. Gracias, eh, no señor presidente. Me permito continuar con la sesión y daríamos la palabra. Aha, no, bom zdaj jaz nadaljeval z vodenjem sestanka in besedo dajem gospodu Langeju, ki je predsednik eh, in poročevalec eh, odbora za mednarodno eh, trgovino. Izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem, da vas tu ponovno vidim. Že večkrat sva se srečala v Kolumbiji in razpravljala o trgovinskem sporazumu in kot eh, eh, poročevalec za trgovinski sporazum eh, mi je bilo seveda zelo pomembno, da se dogovorimo o načelih tega trgovinskega sporazuma, ki prinaša rast za Kolumbijo. In od leta 2012 se je to dejansko tudi izkazalo. Dogovorili smo se tudi, da bi ob sporazumu pripravili tudi nek načrt za izboljšanje trajnosti in to tudi pozdravljam da smo se dogovorili o tem procesu, tako da lahko sprejemamo konkretne uh, korake za stabilizacijo razvojnega procesa. Marca sem bil zadnjič v Kolumbiji in pozdravljam dejstvo, da smo lahko odkrito razpravljali o stvarih, ki dobro tečejo, pa tudi o tistih, ki še ne funkcionirajo dobro. In eh, to pomeni, da še nismo na koncu procesa, temveč smo na začetku skupnega eh, procesa eh, razvoja. To je pomembno tudi za varstvo pravic delavcev. In mirovni proces igra tu seveda odločilno vlogo. Vi ste opozorili na določene študije eh, z mirovnim procesom eh, je eh, trgovinski sporazum zares zaživel in možna je dodatna rast. Trgovinski sporazum lahko tudi nekoliko stabilizira mirovni proces. Kaj se kajti tu se razvijajo gospodarski odnosi. Upam, da bomo v tem dialogu nadaljevali s sodelovanjem in prepričan sem, da je ta mirovni proces bistven element za dobro prihodnost v vaši državi. E, tu imam neko publikacijo fundacije Friedrich Ebert, ki dosti krat eh, kritično spremlja dogodke v vaši državi. Naslov je eh, Kolumbija se je odločila za mir. In mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, eh, ki nam kaže, da je potrebno v širokem zavezništvu podpreti ta proces tako, da ne bo pravzaprav korakov nazaj in odbor za trgovino je pripravljen na to. Hvala lepa, dragi kolega. 15 prijav k besedi še imam. Prosim, da ste kratki, zato da bomo dali vse možnost, da spregovorijo. Imam pa še neko sporočilo. Visoka predstavnica Morgerini me je ravno kar poklicala. Sporočila me je, da Eh, je določila zunanjega neodvisnega eh, preiskovalca za eh, vprašanje Kosova. Sedaj pa Milan Mon kot predstavnik ELS. Hvala lepa. V imenu Evropske ljudske stranke in njenega koordinatorja, ki žal ni danes prisoten, vam želim izraziti dobrodošljico tukaj. Po mojem je to simbol Eh, prijateljstva in sodelovanje med vašo državo in Evropsko unijo. Eh, vaša prisotnost je za nas zelo pomembna zaradi vloge, ki ste jo igrali pri okrepitvi odnosov med Kolumbijo in Evropsko unijo v zadnjih letih. Še zlasti eh, s tem večstranskim sporazumom, ki je bil sprijet in ki ga je treba zdaj še Eh, ratificirati, ki je bil sicer kar precej kontroverzen v svojem trenutku, ampak je danes veliko prispeva k trgovinski izmenjavi. Poleg tega eh, ste vi tisti, ki ste spodbudili nove dvostranske odnose med Evropsko unijo in Kolumbijo, ki nam bo dala možnosti za sodelovanje tudi v prihodnje. Eh, in tako po drugi strani pa lahko tudi Evropski parlament ehm, je zadovoljen s tem, da je igral ključno ulogo pri naših odnosih v zadnjih letih. Vsekakor ste vi spremenili eh, Kolumbijo v eno glavnih, najnaprednejših gospodarstev v Južnji Ameriki. In eh, hkrati ste se tudi močno zauzeli za velike spremembe v vaši državi in tudi za izkoreninjenje eh, skrajne revščine, pri čemer ste zelo uspešni. Torej, v vašem procesu za vzpostavitev miru v vaši državi ste zelo uspešni, tako da m, mm, lahko po mojem pričakujete, uh, podporo našega parlamenta še vnaprej, vendar pa bi želel v zvezi s tem vprašati, kaj dejansko od nas pričakujete. Kaj pričakujete od našega parlamenta, odbora za zunanje zadeve in uh, sicer kaj pričakujete pri tem vašem mirovnem procesu. Potem pa še nekaj. Uh, Pacifiška uh, zveza. Eh, kakšno ulogo nameravate vi, Kolumbija, igrati v tej pacifiški povezavi? Hvala lepa. Kolega Howard, upam, da boste vi zmogli zastaviti vprašanje v krajšem času. Hvala lepa. Eh, gospod predsednik, eh, pozdravljam vas in upam, da bo današnji sestanek privedel do tega, da bo Evropska unija še bolj aktivna pri spodbojanju mirovnega procesa v vaši državi, za katero upam, da bo pač eh, uspešen. E, torej, eh, vem, da je vaša država zelo previdna. E, In to podpirajo pravzaprav tudi v naši državi. Podpiramo bilateralno premirje. Ali eh, tudi razmišljate o tem predlogu, kaj pač danes pravite Evropskemu parlamentu o tej možnosti? To je pravzaprav lahko tudi nek eh, prvi eh, signal miru, ki bo še prišel. Potem ste tudi se zavezali, da boste poskrbeli za žrtve, vendar delegacije skupin žrtev so bile eh, pravzaprav predmet grožen proti njim. Eh, hoteli so pač eh, predstaviti svoje zahteve v Havani. In kaj lahko pravzaprav poveste danes glede teh skupin žrtev? Kako lahko zagotovite, da oni ne bi samo predstavili svojega stališča tem, temveč da bi dejansko sodelovali pri teh pogovorih? In ali bodo oni tudi nek del mirovnega sporazuma in kaj lahko pravzaprav eh, rečete predstavnikom žrtev, ki so tarče grožen. Eh, potem pa eh, človekove pravice lani je bilo največ pobojev aktivistov za človekove pravice in tudi vi ste sami povedali, da ste na samem začetku, vendar Združeni narodi pač pravijo, da prihaja do zelo veliko kršitev. Slišali smo, da so pravzaprav eh, posegli tudi v vašo osebno komunikacijo. In eh, eh, kako je pravzaprav z zaščito predstavnikov sindikatov in aktivistov, zakaj ste sredstva za njihovo zaščito zmanjšali za 50 odstotkov in kako pravzaprav lahko zagotovite eh, odgovornost tudi za pretekle skršitve človekovih eh, pravic v vaši državi. Veliko uspeha eh, v mirovnem procesu vam želim. Sedaj pa koordinatorji dve minuti, potem pa pozneje eno minuto. Dr. Charles Tenak. Eh, hvala lepa. Pozdravljam predsednika v imenu EKR. Eh, julija ste bili ponovno izvoljeni, čestitke. Spominjam se tudi obiska v vaši palači, ko sem bil del svoje delegacije in smo se zauzemali za eh, prostotrgovinski sporazum EU-Kolumbija-Peru in to je bilo sprejeto za veliko večino in zelo uspešno. Velik prijatelj Kolumbije sem in o. Um, občudujem eh, tudi vašega eh, predhodnika Ribeja eh, pri prizadevanju za mir. Hkrati pa se prizadevate tudi za zmanjševanje kaznivih dejanj in nekateri pravijo, da je to skoraj da nemogoče v tej državi, ki trpi zaradi vojni, pa je vseeno tako lepa. Vi ste te pravzaprav uh, sedaj uh, uh, na koncu uh, vojne uh, in očitno prihaja do miru z Farkom in uh, v, na, v Kubi boste pač govorili o tem eh, mirovnem procesu in upam, da bo to preneslo tudi eh, ekonomsko dividendo vaše lepi državi. Imam pa vprašanja. Prvo je odnos bogote z Farkom in eh, odnosi z težavno sosedo Venezuelo. Eh, sedaj je situacija nekoliko slabša kot pod Šavesom. Eh, ali bo mir s Farkom eh, uredil stvari, izboljšal stvari, potem pa trgovina za mamili. V moji državi in tudi drugod po Evropski uniji se veliko razpravlja o liberalizaciji mamil, pa ne gre samo za mehka eh, mamila. Gospod eh, predsednik, vi ste progresiven mislec. Kakšno je vaše mnenje eh, o eh, prohibiciji mamil eh, v nacionalnih eh, politikah? Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko čast mi je, eh, da vas ponovno vidimo eh, tu. Eh, pred enim letom je skupina liberalcev, liberalne internacionale in iz parlamenta prišla na obisk vam in impresionirali ste nas z okoljsko, socialno politiko in tudi mirovnimi pogovori. Gospod predsednik, ali bi lahko osvetlili nekoliko te eh, mirovne pogovore ali lahko prinesejo strukturni mir, za katerega se vi eh, zauzemate, eh, pravite, da se menite s Farkom, vendar tu so tudi druge teroristične organizacije, druge organizacije. Kako lahko poskrbite za strukturni mir? In veliko uspeha vam želim v tem oziru. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi se vam zahvaliti, gospod predsednik Santos, da ste prišli med nas. E, mi imamo veliko zaupanja, da vam bo uspelo pri nadaljevanju te poti, ki ste si jo zastavili in tudi glede Havane. Ampak vseeno vam želim iskreno povedati, da smo zelo zaskrbljeni. E, tudi zaradi obtožb o genocidu po uboju petih tisočev oseb, eh, ki so se zauzemali za človeko pravico. Lansko leto eh, je bilo menda ubitih preko 2000 ljudi, letos že 45. V bistvu je Kolumbija država, ki je na prvem mestu glede usmrtitev. E, zato nas tudi skrbi delovanje vašega sodstva. Pravite, da e, bi v središču postopka morali biti žrtve in s tem se strinjamo. To je pomembno tako pri razvoju podeželja kot pri boju proti terorizmu. Evropska unija naj vas pri tem podpira. Ja, podpiramo vas lahko pri zauzemanju za človekove pravice, podpirati vas želimo tudi pri uh, izkoreninjanju razlogov, ki so pripeljali do konflikta, tudi pri ti, uh, nudenju podpore kmetom in tistim, ki naj bi obdelovali površine in uh, prispevali k razvoju podeželja. Ampak zanima me, kako nameravate vključiti uh, k pogajalski mizi ne le predstavnike vojaških sil, ampak tudi uh, predstavnike sodstva, novinar, novinarje eh, in druge, ki se zauzemajo za demokratični proces. In še nekaj me zanima. Eh, Kolumbija je na seznamu držav, v katerih je prisotnih največ terorističnih organizacij in mislim, da je tudi to nekaj, kar bo treba bistveno spremeniti. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste danes tukaj med nami. želel bi vas vprašati nekaj, kar sami niste omenili in sicer rezultati po enem letu vzpostavitve prostotrgovinskega sporazuma in um, rezultati eh, na podlagi sestankov, ki so potekali v zvezi s tem v Bruslju. Sami namreč nimamo tako zelo pozitivne slike o tem. V tem trenutku uh, Eh, sam prostotrgovinski sporazum ni prispeval k izboljšanju položaja za vaše ljudi, izboljšanju položaja za proizvajalce kave in ravno tako po dveh letih izvajanja tega sporazuma, v katerih se sicer ugotavlja kroženje denarja, pa ugotavljamo, da to ni veliko prispevalo k povečanju sredstev um, in prihodkov za Kolumbijo. Eh, tudi zaradi vaših eh, davčnih ukrepov. Po našem mnenju je, bi bilo potrebne več transparentnosti tudi na finančno-davčnem področju in tudi bolj učinkovit boj proti davčnim utajam. In zato eh, me zanima, ali poteka v vaši državi tudi dialog o možnostih za izboljšanje situacije na tem področju, ki sem ga izpostavil. Hvala lepa, gospod predsednik za besedo. Začel bi z odgovorom na vprašanje gospoda Miljana Mona, glede tega, kaj um, Kolumbija pričakuje od Evrope in tudi glede pacifiškega zavezništva. Mi pričakujemo. Po eni strani je moj politični obisk tudi v to usmerjen. Pričakujemo politično podporo. Politično podporo v trenutku, ko moramo sprejemati težke odločitve, ki zelo možno um, niso zadovoljive za vse. Ampak vseeno, če se se doseže dogovor, katerikoli dogovor, je nemogoče doseči, da bi bili res prav vsi z njim zadovoljni. In zato mi želimo vključiti mednarodno skupnost pri oblikovanju teh pričakovanj glede procesa, kakršnega še nismo imeli v naši državi, zato da bi ga lahko um, usmerili v pravo smer, v kateri bo tudi sodstvo primerno vključeno. Nekateri pravijo, da eh, sodstvo in pravica ne more biti uvira za mir. In mi menimo, da moramo ta mir doseči ne glede na vse to in zato potrebujemo politično podporo. Kar pa zadeva specifično podporo, Kot vidite, mi skušamo oblikovati celo paleto različnih projektov v regijah, ki jih je konflikt popolnoma opustošil. Imamo projekte za nadomeščanje nezakonitih posevkov, imamo projekte za prekvalifikacijo bojevnikov, za vključevanje v drugo zakonito delovanje eh, v delovanje na področju tropskega gozda eh, z namenom preprečevanja krčenja tropskega gozda. Torej, vse to so projekti, pri katerih je podpora Evropske unije za nas zelo pomembna. Kar pa zadeva pacifiško zavezništvo, vam z velikim veseljem lahko povem naslednje, da je Eh, to najbolj uspešen proces povezovanja, kar smo jih videli v zgodovini Južne Amerike eh, s takratnim perujskim predsednikom Alonom Garcijo eh, smo že govorili o tem. Tudi predsednika Čila in Mehike sta to pozdravila z navdušenjem in to povezovanje smo že pretvorili v zelo učinkovito sodelovanje, um, znotraj katerega smo sprejeli konkretne odločitve, ki so poglobile povezovanje med štirimi državami, ki imajo trenutno najboljše gospodarske rezultate v celotni Južni Ameriki. Uh, rezultate, ki kažejo, da imamo skupaj um, družbeni proizvod eh, per capita, ki je višji kot v Braziliji, pa ne, da bi se hoteli z njimi primerjati ali s komarkoli drugim. Eh, na tej podlagi želimo mi vzpostaviti kot skupnost tudi odnose z drugimi državami v svetu in z Evropsko unijo. Opazovalci so že pri nas prisotni. 29 držav je že poslalo svoje opozovalce, ki ta proces ocenjujejo kot uspešen. Naj se obrnem k gospodu Hovitu. Prekinitev ognja. Naj vam čisto iskreno povem, da do prekinitve ognja ni prišlo po moji krivdi. Sam sem kot pogoj postavil že na samem začetku pogajanja, da bo do prekinitve ognja prišlo ne na začetku, ampak na koncu tega postopka. Zakaj sem se tako odločil? Prvič, zato ker so nas izkušnje naučile, da v tako zapleteni geografiji, kakršno imamo v Kolumbiji, prekinitev ognja povzroči le to, da se zelo visok odstotek Eh, pogajanj in pogovorov eh, osredotoči samo na prekinitev ognja, samo na primirje. Pričemer ni sigurno, da bo nasprotnik aktiven v tem postopku. Drugič, iz izkušenj smo se naučili tudi to, da je organizacija FARC zelo učinkovita pri tem, da vsako prekinitev ognja izkoristi za lastno krepitev. Tretjič, zakaj? Ker je to uh, Eh, neke vrste perverzna spodbuda, saj bi FARC bila v boljši eh, poziciji kot oboroženi pogajalci za isto mizo, bi bili na močnejšem položaju. In zato sem se jaz odločil za to odločitev. Zelo težko je namreč obrazložiti ljudem, da jaz govorim o miru v Havani, pri čemer imamo v Kolumbiji še vedno vojno. Vendar sem pa pripričan, da je to najkrajša pot za zaključek tega konflikta in to je to, za kar se zauzemam, da ga čim prej zaključimo in da se ta konflikt ne nadaljuje v nedogled. E, ehm, očkodnine žrtvam. Nadčloveške napore vlagamo v to, da bi žrtve prišle do očkodnine. 470 tisoč jih je že prišlo do nje, ampak govorimo o milijonih ljudi. Družbeni, socialni strošek tega je ogromen. Mi smo prva država v zgodovini, ki je začela um, izplačevati očkodnino žrtvam, še preden se je konflikt dejansko končal. Ta očkodnina je bolj simbolične narave. Ampak, gospod Hovit, kaj vas, če vas vprašam, koliko stane ena hčer, koliko stane oče, koliko stane mati, ali je možno sploh nadomestiti bolečino, ki jo je povzročila ta vojna. Zato poudarjam, tukaj gre za simbolično očkodnino. In pri tem se navizujem na študij, ki so ga upravili na Harvardu v zvezi s kolumbijskim procesom in v kateri se je izkazalo, da je ta proces edinstven v svetovni zgodovini. V, tem, v takšnem procesu, kakršen uh, je naš, bomo uh, eh, očkodnino izplačali 14 odstotkom našega prebivalstva, ponavadi pa v takih postopkih pride do očkodnine samo za kakšen odstotek prebivalstva. Kar se tiče samega procesa je seveda logično, da bi bilo najboljše, če bi lahko vseh šest milijonov žrtev imeli ob sebi v Havani, ampak to je nemogoče. In zato je uh, treba tukaj računati na zaupanje uh, dveh strank v tej zadevi, crkve, univerze. Uh, Eh, ki bodo izbrali tiste žrtve, ki bodo prišle z nami in ki se jim bo lahko prisluhnilo. Vse žrtve ne morejo biti prisotne v Havani, to je fizično nemogoče, ampak za nas je bilo pomembno to, da so prisotni njihovi predstavniki. Človekove pravice, verjemite mi, gospod Hovid, pa tudi ostali eh, poslanci, da je Eh, Kolumbija dosegla ogromno napredka v politiki spoštovanja človekovih prvic. Naša ustava je ena od eh, ustav, ki v tem pogledu ponuja največ jamstev v svetovnem merilu. Eh, zagotovili smo, da bodo številna imena črtana iz črnih list, kar je bilo izpostavljeno v številnih mednarodnih krogih. Gotovo je naša država bila med prvimi po številu usmrtitev sindikalistov in zagovornikov človekovih pravic in drugih političnih upornikov, ampak teh je vse manj, vse manj. Eh, usmrti, eh, do smrtnih žrtev eh, prihaja bolj med teroristi, med tistimi, ki eh, jih država in vlada še vedno preganja. Um, usmrtitev za sindikalnega predstavnika je gotovo prehuda kazen in vprašali ste me, ali smo znižali stroške za zaščito človekovih pravic predstavnikov sindikatov. Na to vam lahko zelo jasno odgovorim. Zmanjšali smo jih bistveno bolj v drugih sektorjih, političnih sektorjih in sektorjih, ki ravno tako zahtevajo zaščito kot pa na področju zagovornikov človekovih pravic sindikalistov. Zakaj? Zato, ker imamo preveč drago navado, saj imamo ne vem koliko tisoč ljudi, ki imajo zagotovljeno spremstvo in varstvo in to z oklepniki in oboroženimi eh, spremljevalci. Tako da eh, to je področje, ki ga moramo res eh, pre tvoriti, da bodo e, spremstvo in zaščito dobili tisti, ki to res potrebujejo. Gospod Tenok, postavili ste veliko vprašanj, ampak eh, naj se osredotočim na politiko glede mamil. Pred približno tret, tremi leti sem predlagal, naj svet na reševanje problema z drogami gleda z drugega vidika, na sodobnejši način. Kolumbija je bila država in tukaj lahko govorim z določeno moralno avtoriteto kot kolumbijec, država, ki je plačala najvišjo ceno na celem svetu v tej vojni proti drogam, ki se je eh, napovedala, ki so jo združene, združeni narodi napovedali že pred 40 leti. Izgubili smo naše najboljše novinarje, policaje, sodnike, politike v tem boju. Uspelo nam je eh, razdreti najvplivnejše kartele, ki so veljali za nepremagljive. Preteklo je ogromno krvi. Uspelo nam je zmanjšati območje gojenja koke. Ampak to je tako kot nekdo, ki.

kolesari na sobnem kolesu in vsakeč, ko pogleda levo in desno, vidi vedno isto sliko. E, pomislite, vi sedite v New Yorku, v Londonu, v Miamiju, mi pa v Bogoti in ta vojna, ki se je napovedala v Združenih narodih proti drogi pred 40 leti, pač še ni bila dobljena. Jaz vam lahko povem, kaj smo naredili slabo in kaj lahko naredimo na drugačen način. In zato sem spodbudil razpravo na vseameriškem vrhu na kateri sta zdaj prvič Kanada in uh, Združene države Amerike uh, sprejeli naše argumente. Tako da imamo pred seboj cilje do leta 2016. Uh, ehm, In skušamo postaviti izhodišča, ki se bodo upoštevala na svetovni ravni, saj nobena država ne more čisto sama rešiti vseh teh problemov. Eh, v Kolumbiji, na primer, ni možno, da bi kmetu v nekem zelo oddaljenem kraju eh, reči, da bo šel v zapor zato, ker goji marihuano, če, pra, eh, če je v Washingtonu, na primer, povsem zakonito kupiti marihuano. Tukaj gre torej za neke zelo temeljne razlike v pojmovanju te problematike in to moramo um, natančno proučiti. Venezuela. Naši odnosi z Venezuelo in drugimi sosednjimi državami. Sam sem sprejel nekaj, kar tudi Evropa zelo dobro pozna in kar imenujemo realpolitika. Z s številnimi izmed naših sosedov imamo lahko povsem različno mišljenje, povsem različna izhodišča in razvojne modele. Vendar pa mislim, da je treba delati na tem, da bi imeli čim boljše možne odnose z vsemi državami na svetu in to tako, da spoštujemo razlike in da to spoštovanje izkazujemo po diplomatski poti in ne preko uh, Eh, psovanja eh, in, in eh, žaljivih odnosov kot v prejšnjem obdobju, ko sem bil dolga leta javni sovražnik predsednika Čavesa. Ko pa sem postal predsednik, se je izkazalo, da to nima nobenega smisla, kljub razlikam, ki so vedno obstajale med nama in smo sva uspela začeti um, obziren način komunikacije in odnosov, kar je bilo gotovo koristno za Kolumbijo in tudi za ostale v regiji. In zato moram priznati, da je bil Čavez zelo pomemben v začetku tega mirovnega procesa. To mu moram priznati in zato se mu moram zahvaliti. gospod Vandalen. Kako naj zagotovimo uh, strukturiran mir? Nekatere skupine uživajo določeno pil, politično priznanje in to je organizacija FARC in uh, vojska nacionalne usvoboditve. S temi skupinami moramo voditi dialog. In lahko ste prepričani, da uh, jih skozi dialog počasi premagujemo. Gotovo imamo v tem procesu še nekaj ostankov, ki kažejo na militarizem ampak lahko vam rečem, da je vsa naša energija usmerjena v to, da bi za vselej opravili s temi nezakonitimi skupinami, eh, ki spodbujajo nezakonito trgovanje z drogo in ki jih vse združujemo pod blagovno znamko FARC. Te skupine še vedno imajo v rokah dovolj nadzora, eh, in dovolj eh, moči, da se lahko pogajajo v imenu vseh. Ampak organizacija FARC je razglasila unilateralno premirje in vse druge strani so to upoštevale. To je samo dokaz za to, da imajo te skupine eh, dovolj mislim, močan nadzor in močan vpliv. Vprašali ste me tudi o uh, špionaži in odgovoril bi vprašanje, kako vam uspe v Evropi zajeziti delovanje hekerjev. Če imate rešitev za to, prosim povejte mi, ker sam je ne najdem. Danes eh, zjutraj je mm, v Timesu bil objavljen članek o tem, da je vodja obveščevalne službe v Evropi rekel, da eh, hekerjem v Evropi ni moč priti do živega. Torej, povejte mi, kako ne pridemo do živega hekerja v, v Kolumbiji. Eh, vsi ta problem poznamo. Sam sem bil žrtev njihovega delovanja, sam osebno. Vstopili so v moj osebni računalnik in objavili moje osebne e, maile. Na, na srečo ni bilo nič, nič takega, kar bi e, lahko ogrozilo moje zasebno življenje. Ampak, kot pravim, s tem vam želim povedati, da na vaše vprašanje v tem trenutku nimam odgovora. pa še par odgovorov sem vam dolžan. Gospod Urtasun, glede prostotrgovinskega sporazuma. Eh, ne vem, mogoče gre tukaj za različno strukturno dojemanje. Sam verjamem v prostotrgovino, mogoče vi ne. Sam verjamem, da to je dejavnik razvoja in rasti. Eh, omenili ste pridelovalce kave. Eh, ne vem, če je zaradi prosto trgovinskega sporozuma prišlo do tega, da so naši pridelovalci kave v tem trenutku v najboljšem položaju, kar ga pomnimo v zgodovini. Še nikoli niso uh, izvažali toliko kave v Evropi v Evropo in drugot po svetu kot ravno zdaj. In zato na to področje vlagamo zelo veliko uh, trgovina se tukaj povečuje. Po našem mnenju je zelo pomembno, da ohranimo dostop do trgov, da ohranimo odprtost tega dostopa. Sam verjamem v prosto trgovino. Prepričan sem, da države, ki imajo e, možnost prostega trgovanja, rasejo in da jih to tudi, da imajo zagotovilo za svoj razvoj znotraj pacifiškega zavezništva. Vsi podpiramo prosto trgovino. Podpiramo to, da je treba zmanjšati prepreke za trgovanje in mi, ki smo združeni v to pacifič, pacifiško zavezništvo, imamo gospodarske rezultate bistveno boljše, kot jih imajo v drugih državah. Um, S tem, ko zagotavljamo več trgovine in boljši razvoj gospodarstva, pa je za nas pomembno tudi priti do sredstev, ki jih bomo lahko uložili na socialno področje. Torej, gospod predsednik, eh, najlepša hvala. Zaenkrat sem skušal odgovoriti na ta zelo prijazna vprašanja, ki sem jih prijel strani vaših poslancev. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, žal mi je za kolege, eh, ki niso prišli do besede, zlasti eh, imam v misli španske kolege, vendar eh, že za pol ure smo presegli predvideni čas in gospod predsednik tudi ne more biti večno tukaj in imamo še nekaj drugih točk na dnevnem redu. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Prav gotovo bomo imeli priložnost, da jo nadaljujemo. Hvala ministrica za zunanje zadeve, da ste se vzeli čas, da pridete sem in morda bomo ob eh, naslednjem obisku, bi lahko ostali na svojih mestih. Morda bi eh, nadaljevali razpravo z nami, z nami ob naslednje priložnosti, da bomo stvari lahko eh, še poglobljeno obravnavali. Gospod predsednik, vam želim vse dobro za vaše delo in upam, da bo. Eh, mirovni proces uspešen in da bo tudi vzdržal. Eh, vsekakor imate našo podporo. Želim vam veliko uspeha.